No, in sedaj ga ponovno odpiram. Zapisnik in sprejeta besedila z eh, 15. decembra so sedaj na voljo. So kakršnikoli ugovori? Zapisnik je s tem sprejet.